Il Presidente. Care colleghe e cari colleghi, signor Commissario. Spoštovane kolegice in kolegi, gospod komisar, sedanje, zasedanje se lahko prične. Prva točka na dnevnem redu je izjava komisije glede epidemije bakterije EHEC, v državah članicah EU. Kar takoj bom dal besedo komisarju Dalijo za pet minut. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, oziroma predsedujoči. Rad bi se zahvalil vsem za to priložnost, da vas lahko obvestim o razvoju na področju izbruha e-koli. Zelo me skrbi veliko breme, eh, ki jih je ta epidemija povzročila prebivalstvo Evropske unije. Rad bi še enkrat izkoristil to priložnost in izrazil svoje sožalje vsem tistim, ki so bili prizadeti. V tem kontekstu moram takoj povedati, da se situacija še vedno razvija. Sedaj imamo več kot 1672 primerov eh, obolelih. Nekateri so tudi dobili zelo resne posledice, več kot 661 ljudi Na podlagi zadnjih informacij je 21 ljudi v Nemčiji umrlo eh, zaradi tega izbruha, eden pa na švedskem. V 11 drugih državah članicah smo našli podobne primere, naprimer v Švici 15 primerov, pa tudi ZDA 4. Epicenter te bolezni je še vedno območje okoli Hamburga v severni Nemčiji. Večina primerov izven Nemčije pa se nanašajo na ali državljane Nemčije, ki so potovali iz uh, Nemčije oziroma ljudi, ki so obiskali ta del Nemčije. Kaj torej Evropska komisija počne uh, v zvezi s tem najprej? Takoj smo aktivirali vse omrežja, ki so odgovorna za obvladanje takšnih izrednih primerov. Te so v dnevnem stiku uh, med seboj in omogočajo hitro izmenjavo poda podatkov. Komisija ima vsak dan sestanke z organi za uh, varno hrano in zdravje in se razpravljamo in, in pogovarjamo se o razvoju situacije. Sprejeli smo ukrepe za uh, preprečevanje širjenja tega eh, izbruha in zdravljen, za zdravljene ljudi. Tako sistem zgodnega obveščanja in odzivanja kot sistem hitrega obveščanja za živila in krmo predstavljata temno, trdno podlago za izmenjavo podatkov. Drugič, Evropski centr za preprečevanje nadzor bolezni smo prosili, da izvede znanstveno oceno tveganja, ki jo redno posodabljamo, s tem, ko se pač vsak dan situacija spreminja. Sedaj imamo že definicijo, ki bo omogočila državam članicam, da bodo lahko delile enak pristop glede obravnave izbruha. Imamo tudi posebne vprašalnike za bolnike in pacijente, ki jih ECDC zbira in pri, pri, primerja. ECDC je skupaj z EFSO razvila tudi na svete glede preprič, eh, preventivnih ukrepov, ki jih je razdelila javnosti. Te so sedaj na voljo vseh eh, uradnih jezikih na spletni strani komisije. ECDC smo prosili, da hitro sestavi platformo za izmenjavo najboljše prakse pri zdravljenju. Tukaj smo vključili tako države članice kot profesionalna združenja. Referenčni laboratorij za varno hrano v Rimu je v rekordnem času razvil metodo, ki jo zmanjšuje čas, ki je potreben za odkrivanje e- bakterije E. coli iz 6 dni na 48 ur. Na koncu naj povdarim, da je dojemanje javnosti tukaj zelo pomembno. V zvezi s tem je komisija vsak dan obvešča javnost. Tukaj sodelujemo z tako organi za varno hrano, kot tudi ostalimi organi. Komisija vsak dan posodablja informacije na svoji spletni strani v zvezi s tem. Člane Evropskega parlamenta pozivam, da podprejo sporočilo, ki temelji na znanstvenih podatkih za obveščanje javnosti, tako da bi zmanjšali strahove in da bi okrepili skupna prizadevanja vprašanje. Lahko vam zagotovim, da bo komisija skupaj s svojimi agencijami si še naprej močno prizadevala v sodelovanju z nacionalnimi ministrstvi za zdravje, tako da bomo čim bolj omejili izbruh te bolezni v zvezi s tem moramo še naprej nadaljevati s preiskovanjem, da bi odkrili vir, izvir eh, tega, eh, tega izbruha in te okužbe. In tudi sedaj še vedno potekajo prizadevanja v zvezi s tem. Včeraj sem na svetu ministru za zdravje prosil Nemčijo, da še eh, nadaljne okrepi nadzor in pa um, nadzor izbruha, tako da bi odkrili, kje je izvor te bolezni in da za, o, bi zamejili nadaljno širjenje te bolezni mislim, da moramo hitro tudi ukrepati, ko bomo odkrili te eh, vzroke bolezni. Nemški organi so sprejeli predlog komisije, da bi v Nemčijo poslali strokovnjake na področju epidemiologije bolezni, ki izvirajo, oziroma se prenašajo z hrana, strani EFSA e in ECDC. 5. 6. so strokovnjaki že začeli svojo misijo, misijo da bi pomagali nemškim organom bi, eh, na, na področju epidemiologije, da bi preverili rezultate in eh, še okrepili prizadevanje za odkrivanje vzroka. Kot vsi vemo, prvotni sumi nemških organov, da so kumare in Španija vzrok, eh, sedaj bi jo zavrne. Namreč noben test ni potrdil tega suma. 5. 6. so nemški organi obvestili Evropsko komisijo da na podlagi epidemiološke raziskave menijo, da so eh, kalčki soje verjetno tisti vzrok za izbruh te bolezni in da tipa iz, torej, eh, gre za eh, izbruh bolezni, ki se je pojavil zlasti na severu Nemčije. Komisar se je malo zmotil in se popravlja. Te informacije smo potem takoj prenesli vsem državam članicam preko sistema hitrega obveščanja za živilo in krmo. Komisija sedaj sledi eh, vsem nadaljnim razvojem in se bo eh, odločila o ustreznem ukrepanju takoj, ko bodo testi, laboratorijski testi potrdili epidemiološke odkritve. Do sedaj, do tega trenutka še nismo prejeli rezultatov v zvezi s tem. Tukaj bi rad povdaril, da je bistvenega pomena, da nacionalni organi ne eh, prehitevajo tukaj glede informacij o izvoru okužbe, zlasti, če le ti niso potrjeni z epidemiološkimi raziskavi, kajti to širi neopravičene strahe v prebivalstvu, med prebivalstvom po Evropi in ustvarja težave vsem proizvajalcem hrane, ki proizvajajo te proizvode in jih prodajajo v EU in izven EU. Dokler bodo v teku te zelo intenzivne preiskave moramo biti zelo pazljivi, da ne bomo prehitro sklepali. Tako da bi vas glede tega rad obvestil v zvezi z zadnjimi informacijami, ki smo jih dobili iz Nemčine, torej da bi naj ti kalčki bili vzrok okužbe. Namreč eh, laboratorijski testi še niso bili zaključili, zato se moramo izogniti vsem, vsem prezgodnemu prehitremu sklepanju. To kaže, kako pomembno je, da imajo države članice eh, dobre, eh, eh, dober sistem in da ga vnešajo v RASFF in da to temelji na znanstvenih eh, dokazih, kajti to je potem tisto, kar lahko podpre v tem sistemu širjenja te informacije. Potem, ko bomo dobili takšne informacije, bomo lahko se hitro odločali. Lahko se bomo naučili iz te krize in izboljšali svoje sisteme. Večkrat sem že povdaril, sistem deluje, moramo pa se seveda naučiti iz teh lekcij, ko uh, stvari napredujejo. Mislim, da je to naša odgovornost. Biti moramo prilagodljivi, hkrati pa moramo hitro ukrepati in se prilagajati v svojih procesih in postopkih, tako da se bomo lahko odzvali na te vrste dogodkov. Usklajevanje in jasno informiranje, to je v srčju naše odgovornosti in zanesljivosti, če želimo dobro ukrepati. In tudi glede tega se moramo še marsikaj naučiti. Uh, Preden zaključim, bi rad omenil še dvoje. Najprej eh, razlike glede eh, prepovedi določenih proizvodov. Tukaj moram podariti naslednje. Izbruh je geografsko omejen na območje okoli Hamburga, tako da ni nobenega razloga, da bi takšne okrepe sprejemali na EU ravni. V luči tega pa tudi glede ukrepov, ki so sprejeti za odkrivanje vzroka, menimo, da je kakršnekoli prepoved v zvezi s katerikoli ukrep, eh, proizvodom nesorazmeren. Poleg tega so zelo občutljiv na to, kakšen finančni učinek bo ta kriza imela za kmete, zlasti proizvajalce zelenjave. Zato zelo tesno sodelujem s kolegi, zlasti komisarjem Čolosom, da bi eh, se tukaj zlasti obrnili na tisto skupino ljudi, ki jih je to prizad, najbolj prizadelo, torej proizvajalce. Ministr za kmetijstvo bo imeli danes izredni sestanek, bodo, kjer bodo obravnavali to temo in ko bom zaključil eh, tukaj z vami, se bom takoj vrnil v Brusel, da bom tam skupaj eh, s svojim kolegom komisarjem Čolosom na tem izrednem zasedanju ministrov za kmetijstvo. Poleg tega sta, smo stalno v stiku s tretjimi strankami, zlasti Rusijo, ko, in, in jih tudi prosimo, da odpravijo prepoved uvoza teh proizvodov, kajti to se nam zdi nesorazmeren. Komisija torej sodeluje z državami članicami, želimo čim prej zaključiti to krizo. Ustrajam, eh, da bi v tašnih primerjih, ko se to zgodi, tega ne obravnavali kot nek lokalni problem, ampak kot evropski problem. Hvala lepa. Grazie, signor commissario, anche per la esaurita. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala tudi za to zelo izčrpno predstavitev. Sedaj pa bi dal besedo govornikom imeno skupin. Peter Liza za dve minuti najprej. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Rad bi se zahvalil komisarju Daliju da je končno posvetil veliko pozornosti pacijentom. Imamo na stotine ljudi, ki so zelo resno bolni, veliko jih je na robo preživetja, 22 jih je že umrlo. In včeraj na svetu je predstavnik Luksemburga dejal, da lahko popravimo gospodarsko škodo, ljudi pa ne moremo več oživeti. Torej, Želel bi prositi za eh, razumevanje, da čeprav sto odstotno ne vemo, odkot izvira ta bakterija, to informacijo vseeno objavimo. Trudimo se za to, da bomo našli vir in veliko strokovnjakov s pomočjo EFSE, zato se zahvaljujem Evropski uniji in komisarju Dalju dela na tem, da bi poiskali vir. Kot nemški poslanec tu ne morem tukaj enostavno dejati, da je vse v redu in da gre vse po maslu. Senatorka za zdravje iz Hamburga je obveščala javnost, to se mi zdi prav, čeprav sum ni bil stoodstotno potrjen. Uh, ko je govorila o španskih eh, kumarah. Na eni teh kumar smo našli bakterijo E. coli, torej javno smo obvestili, potem pa ure kasneje, pol dneva kasneje, smo obvestili tudi španske oblasti in Evropsko komisijo. To ni bilo prav in v Nemčiji moramo premisliti, kako lahko to popravimo. Mislim pa, da se moramo vsi skupaj osredotočiti na povzročevalca škode, ki ni v Španiji, ampak v Nemčiji, ampak je tukaj med nami in zato se moramo potruditi vsi. Na zadnjem plenarnem zasedanju smo sprejeli resolucijo o odpornosti na antibiotika, čeprav to, bol, te bolezni zdravimo z antibiotiki, imamo problem, da je ta bakterija odporna na zelo veliko vrst antibiotikov. To pomeni, da moramo še hitreje delovati. Torej, um, spremeniti moramo to, da bi želeli ukrepati, vendar pa ker je bakterija odporna na antibiotike, ne moremo ukrepati. Hvala. Lepa. Hvala. Prosim kolege, da spoštujejo čas za govor. Besedo ima gospa Linda McKenna za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisar, prav imate, res gre za vprašanje javnega zdravja, to je zelo resno vprašanje in sredotočiti se moramo na to, da bomo poskrbeli za bolne in odkrili vzroke oziroma izvor te bakterije. Ampak pogledati moramo tudi dolgoročno, kako bomo preprečili podobne pojave v prihodnosti. Pred nekaj tedni sem se srečala s predstavnico uh, organizacije uh, in sicer FDA. Uh, Eh, ko, ko, ko smo se spraševali o podobnih primerjih. In sedaj je se tudi pri nas to zgodilo. In vprašati se moramo, ali so tukaj krive tudi kmetijske prakse, kot se je spraševal pravkar kolega Lize, eh, kako se predeluje eh, zelenjava, ali mogoče preveč uporabljamo antibiotike pri ehm, živalih ali bi mogoče bolj natančno označevanje eh, pre, nam omogočilo, da bi hitreje odkrili vzroke označevanja. Vem, da tukaj danes ni sveta, ampak svet se vse čas eh, opira temu, da bi ustrezno označili sestavine na hrani in upam, da nas bodo v prihodnosti bolj poslušali glede tega. Bolj natančno in pa dolgoročno moramo te stvari preučiti. In naučiti se moramo, kako bomo to vključili v svoje politike. Preveč pogosto slišimo od komisije in številnih tukaj v tem parlamentu o tem, da imamo preveč regulacije. Ampak v luči te prepovedi se sprašujem, ali bomo potrebe trga in prehranevalne verige postavili pred eh, interese potrošnikov in pa zdrave potrošnikov. To ne bo dovolj, namreč ni običajni, da gredo ljudje kupiti solato in potem umrejo zaradi tega. Pot treba je spremeniti politiko, da bomo to o, rešili. Grazie onorevole McKevon. Hvala lepa. Sedaj Korin Lepaš za minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Hvala gospodu komisarju, da ste najprej spregovorili o, bolen, o bolanih in žrtvah, kajti oni so tisti, ki se jim moramo najprej posvetiti. Potem ste govorili o kmetih, ki so se znašli v zelo težkem položaju in to lahko razumemo. Troje bi rada povedala najprej. Mi branimo načelo preprečevanja in uh, tukaj, tukaj smo ga uporabili, tako da se tukaj ne moremo pritožiti in protoževati. Ampak uh, Moramo pa se soočiti s posledicami. Najprej pri prva vrsti, kot je povedal Peter Lise, so ljudje. V prvi vrsti so ljudje, potem pa gospodarska in finančna vprašanja. Namreč tudi to eh, lahko vedno rešimo, smrt pa je dokončna. Drugič, strinjam se s tem, kar je rekla gospa Makavan, o tem, kako pomembno je zagotoviti večjo sledljivost. Danes bomo govorimo o sledljivosti, o označevanju in bistvenega pomena je, da uh, ustrezno označimo proizvode, tako da bomo točno vedeli, odkot proizvod izvira. Tretjič, glede vprašanja, ki je bistvenega pomena in sicer v srču tega problema je, priz, moramo priznati, da ne vemo vsega. Priznati moramo, da gre za neke znanstvene negotovosti, da se pa časi znajdemo v temi, da ne moremo vsega vedeti. In da ne moremo nasprotovati tistim, ki so sprejeli odločitve, ki menijo, da moramo počakati. Mislim, da gre tukaj v prvi vrsti za to, da pre, mora prevladati načelo previdnosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Nikasen. Hvala lepa. Najprej bi rad izrazil svoje sočutje in sožalje vsem tistim, ki so bili prizadeti, ki ste ki so umrli. Ljudi ne moremo ponovno obuditi in ne moremo tega dolgoročno popraviti. Mislim pa, da to tudi kaže, kako napačno je, da prehitro sklepamo že od začetka, kajti gre za ljudi, ki so bili tukaj prizadeti. Sveda lahko razumem jezo in pripričan sem, da so številni jezni tudi na strani špancev, ki so pač utrpeli hude gospodarske težave, ampak to se da nadoknariti, ljudi pa ne moremo obuditi. Ampak tudi iz tega se moramo nekaj naučiti in sicer to, da bomo imeli trdno osnovo za odzivanje, kot je rekel komisar. In najti moramo rešitev in to čim prej, da bomo rešili to trenutno situacijo, dolgoročno pa moramo izboljšati ministr, eh, sisteme obveščanja in odzivanja. Verjetno zelo enostavno reči, kaj bi lahko storili, kaj bi morali storiti, pa nismo tega storili. Ampak sedaj na podlagi vsega tega, kar je bilo že rečeno, pa mislim, da lahko naprej stvari popravimo, sicer da spostavimo sisteme, ki bodo preprečevali podobne situacije v prihodnosti. Komisar ima prav, vedno se lahko naučimo iz napak, eh, lahko jih popravimo in zagotovimo, da se nikoli več ne zgodijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Nikolson. Dve minuti in pol za gospod Harms, izvolite. Ja, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Prav imate, ko pravite, da gre za preveč smrtnih žrtev in preveč števi, preveliko število obolelih zaradi bakterije EHEC in to moramo spremeniti. Situacija je zopet pokazala, da niti Nemčija, niti Evropska unija nista pripravljeni na širjenje bakterije in okužbe z EHEC. Nekateri predstavniki so dejali, da v drugih državah bolje odreagirajo. Naj povem, da v ZDA od 80-ih let že potekajo raziskave, imajo organe, ki centralizirano delujejo za preprečevanje takšnih okužb. Zato, da takoj in so v stani pripravljenosti, ko pridejo takšnih epidemij. V Nemčiji imamo dva ministerstva, ki sta pristojna, nista se mogla takoj dogovoriti, kdo bo prevzel pristojnost. Imamo deželna ministerstva, ki morajo prevzeti pristojnost, vendar pa so preobremenjena. Imamo tudi komunikacijske težave med laboratoriji in politiki. Torej, ko ne vemo, kdaj bo ukrepala znanost in laboratorij, kdaj bodo potem eh, politiki se odzvali na te informacije, je stvar vprašanja. Torej, ko minister dobi informacije o kumarah, kdaj mora obvestiti javnost, torej kdo je pristojen za sprejemanje takšnih odločitev. Po mojem mnenju se zdi tako, da smo tudi pri kalčkih ukrepali prehitro, tako kot pri kumarah, torej obstaja to določena vrzel med znanstvenimi dognani in političnimi ukrepi. Torej, kaj moramo storiti? Obvezno obveščanje v celotni Evropi, centralno laboratorsko delo in pa centralno evropsko ukrepanje, ko pride do takšnih epidemij in da se odločimo, kdo je pristojen. To se mi zdi primerno. Zahvaljujem se tudi gospodu Lizeju, da je omenil problem antibiotikov. Tudi tukaj se soočamo z veliko težavo, kaj ti ta problematiko zelo dobro poznamo. Seveda se želimo izogniti eh, sporom med medicino, kmetij, eh, kmetijstvom eh, in živinorejci in ne delujemo tako dosledno, ko gre za odpornost na antibiotike, torej HEC in na odpornost na antibiotike sta povezana problema. Hvala lepa, kolegica. Zdaj pa gospod Sabin Vils, dve minuti imate na voljo. Hvala lepa. Epidemija Erika. Je problem, ki je nastal na liberaliziranem trgu za živelske in živalske proizvode. Ko je profit pred zdravjem, seveda to škodi naši varnosti. Zaradi te okužbe je v Nemčiji umrlo vsaj 22 ljudi, imamo več kot 1500 okuženih. Pri 600 pacijentih smo ugotovili zelo resna obolenja, kar lahko pripelje do odpovedi ledvic. Po dveh tednih še ne vemo, kje je vir epidemije. Če bi imeli regionalno pridelovanje polščin, bi lahko lažje omejili takšne epidemije. Zaradi transporta živil in anonimne proizvodne je zelo težko ugotoviti, odkot izhajajo določene živila. Torej, sledljivost, da vemo, kje je izvor, je ključnega pomena za varno živil. Potrošniki imajo pravico do tega, da ugotovijo, kje so bila predelana njihova živila in odkot prihajajo. Nemčija je popolnoma odpovedala pri tej epidemiji. Imamo namreč eh, eh, ločevanje med zvezdno pristojnostjo in regionalno pristojnostjo in eh, ravno tako niso vključili nadzornih organov. Torej, spremeniti moramo naše mišljenje glede kmetijstva na radikalen način. Naša živila morajo postati varna, vendar pa moramo ravno tako zaščititi naše kmete pred gospodarsko škodo. Spodbujati moramo kmetijstvo in podeželje in to z decentralizacijo naše proizvodnje in spreminjanje naše tržne strukture. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo Susa Wagner. Minuto in pol. Mikrofon za govornika. Mikrof. Pardon, pardon. Gospod predsedujoči, troje bi rad povedal v zvezi z kumarami. Sem potomec a, Nemcev in zato imam zelo rad to državo, vendar pa moram povedati, da je ta država prehitro ukrepala in prenaglo obveščala javnost. Istočasno pa moramo povedati, da evropski organi, Evropska komisija nista hitro ukrepali, niso znali ne koordinirati ne nadzorovati. In kot tretje, tisti, ki so škodovani, imajo pravico do hitre poprave škode. Vendar pa v tem trenutku predlagam Evropskemu parlamentu, da mi tukaj organiziramo v Štrasburu ali pa v Bruslju. Vzorec vseh kulinaričnih izdelkov iz kumar Heinrich Bell, nemški pisatelj, je dejal, da moramo poskrbeti za čas proizvajalcev in predelovalcev kumaro in Evropa je, kumar in tukaj je Evropa pravi kraj za to. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Hrans Garcia, dve minuti. Gospa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot prvo bi rada izražila so žalje zaradi 23 smrtnih žrtev, 22 v Nemčiji in ena žrtev na švedskem. Ta kriza je pokazala, da mora Evropska unija izboljšati svoj sistem za obveščanje in za nadzor. Vsi organi in oblasti so pokazali počasnost in eh, neprimerno ukrepanje. Sedaj še vedno ne vemo, odkot izvira. Eh, bakterija in ki je začetek okužbe. Oblasti se niso dovolj hitro odzvale, s tem pa smo, med tem pa smo škodili zelo veliko delovnih mest in povzročili veliko gospodarske in zdravstvene škode. Medtem, ko vi v Evropski komisiji govorite, o tem, da so nemške regionalne oblasti neinformirane. Omenjali so namreč z imenom in priimkom španske kmetije in medtem pa so državljani bili izpostavljeni novim okužbam. Ob dveh v Luksemburgu bo svet za kmetijstvo in predlagati jim moramo, da uporabimo neuporabljena kmetijska sredstva za to, da popravimo škodo. Imamo namreč na voljo več kot 2 milijona evrov. Poiskati je treba pravni inštrument, zato tega smo že uporabili v primeru novih, norih krav. Torej, gospod komisar, gospod ministri, v vaših rokah je rešitev glede na to, da so nemške oblasti neodgovorno obsojale določene kmetije, morajo podpreti ta predlog, ravno tako pa se svojimi sredci poskrbeti za novo kampanjo za osveščanje, zato da bo potrošniki zopet dobili zaupanje v španske pridelke. Hvala. Skapola Santos. Hvala lepa, zdaj pa gospod Kapola Santos, minuto in pa imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Epidemija v Nemčiji nas postavlja v težek položaj. Obvladovati moramo krizo. Spomnimo se prejšnjih kriz. Tukaj pa Evropska unija in Nemčija nista ravnali tako, kot bi morali. To je, do, to je privedlo do številnih tragedij, veliko ljudi je umrlo in zato prihaja tudi do krize pri upravljanju in obvladovanju živil. Tudi gospodarske težave bo težko oceniti. Evropska družba, evropski prebivalci zahtevajo hiter odziv na krizno situacijo. Narediti pa moramo tudi nekaj v zvezi s posledicami, ki vplivajo na nedolžne proizvajalce sadja in zelenjave, ki so že bili omenjeni. Naprtili so jim krivdo in to neupravičeno, zato bodo tudi v prihodnje imeli kar nekaj težav. Ravnati moramo preventivno, zato da se bomo v prihodnje izognili to vrstnim primerom. Kaj lahko naredimo? Lahko izboljšamo sistem spremljanja, uporabe biotoksinov pri živalih. Druga stvar, na katero se moramo osredotočiti, je reforma skupne kmetijske politike. Sistem spodbud naj bi spodbujal trajnostni razvoj in to je naša skupina večkrat že povdarjala. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Frederik Ris. Eno minuto. Hvala. Bilanca se je še poslabšala. Sedaj imamo toliko več smrtnih žrtav. Eh, to smo slišali danes jutraj, nemški organi pa še vedno niso našli izvora te epidemije. Medtem pa eh, se dogaja ta situacija na področju zelenjave eh, in pa to ima resne posledice na mm, proizvodnjo. To smo slišali tudi strani komisije, da se bodo danes tudi sestali vsi ministri za kmetijstvo, ki bodo tudi o tem govorili kaj je bilo strenega glede preprečevanja, glede sledljivosti. V prvi vrsti pa moramo tudi verjeti, kako ta splošni sistem obveščanja uh, je omogočal, da so bile kumare ob, uh, obtožene za, za, za to, čeprav niso imeli nekih konkretnih rezultatov za to. Gre za resno krizo in naš sistem vzgojnega obveščanja bi morali biti dobro um, utemeljeni, temeljiti in bi moral na dobro utemeljeni znanstveni dokazi. Hvala. Hvala lepa, gospod Res. Zdaj pa gospod Januš Vojčehovski. Eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dovolite, da se pridružim besedam in izrazom sožalja za žrtve in njihove svojce. Res moramo najti vir okužbe in epidemije čim prej, pa tudi vire in vzroke za širjenje napačnih informacij o tej epidemiji po vsem svetu. To je zelo škodovalo ljudem in proizvajalcem. Pogledati si moramo, kakšni so vzroki epidemije. Zlasti pa moramo preučiti industrijsko kmetovanje in vzrejo živali, ki spodbuja uporabo antibiotikov. Če se antibiotiki uporabljajo v tako veliki meri, lahko pride do vrst dosevov bakterij, bakterij ki bodo odporni na antibiotike. Uporaba antibiotikov bi morala biti zelo omejena, mogoče pa bi jo bilo dobro celo izkoreniniti. Predsedujoči, prekinjam govornika. Gospod Heisling ima na voljo besedo. Najlepša hvala. Imamo nov problem in ugotovili smo, da Evropa ni pripravljena na takšno krizo. Tri tedne je preveč za to, da ne vemo, odkot izhaja ta epidemija. Potrošniki morajo biti pred gospodarskimi interesi, vendar pa mora postati jasno, kdo mora opozarjati in kdaj in kdo prevzame odgovornost za opozarjanje in kdaj poseže Evropska unija. V Nemčiji imamo 16 zveznih držav, 3 ministerstva. To je premalo za evropsko krizo, zato moramo delovati na evropski ravni. Ta kriza je podobna 90. letom in zato moramo stvari izboljšati. Potrebujemo večji nadzor, večjo transparentnost pri izvoru. Podkrbeti moramo za oznake izvora pridelka. Zato moramo koordinirati znanstvenike, medicino in pa poskrbeti za pravi nadzor. Hvala lepa. Kolega. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Ferreira, eno minuto. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Smo v vrtincu nasprotujočih si novic in vesti. Prva poročila so prišla kmalo po prvem izbruhu. Sistemi za hitro obveščanje in opozarjanje pa še niso mogli še zdaj opredeliti vira epidemije, tako da ne poznamo vzroka in razloga za njo. Tu gre za primer pomankanja varnosti hrane. Tukaj moramo govoriti tudi o problemu dioksinov. In tega primera ne moremo ločevati od primerov povezanih eh, s kmetijsko politiko. Spodbujati moramo trajnostno proizvodnjo in predelavo, zagotoviti boljšo kakovost, boljšo sledljivost proizvodov. Kmetom pa moramo ponuditi tudi kompenzacijo, ne samo na področju, kjer prihaja do epidemije, ampak gre tukaj za ukrepe skupnosti. SKP je skupnostna politika, zato moramo imeti evropske ukrepe. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Nik Griffin, eno minuto. Hvala. Najprej kumarice, danes kalčki. Potem spet niso kalčki. Resnica pa je v tem, da strokovnjaki ne vedo, zakaj gre. Gre pa za epidemijo, ki prizadene ljudi in tudi gospodarstva v državah. To vpliva na ljudi, ki na katere običajni izbruhi epidemiji E. coli ne vplivajo. In tudi za razliko od običajnih epidemij, tukaj nismo opredelili enega ali dveh proizvajalcev hrane. To so vključene različne države, tudi ZDA, tudi Združeno kraljestvo in Izrael. Iz teh držav prihajajo poročila o manipulacij z e-koli, mogoče za namene biološkega orožja in mogoče imamo tukaj opravka z bioterorizmom. Minuti, al... Hvala lepa, zdaj pa gospa Fransa, ste dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Situacija je zelo težka, kajti ta epidemija EHEC je še vedno skrivnostna, veča se število obolelih in vsi obžalujemo smrtne žrtve. To pomeni, da bomo morali biti v pristopu zagotavljanja javnega zdravja bolj natančni, bolj rigorozni. Sodelovati moramo z znanstveniki in farmacevtsko industrijo, da bomo očinkovito odgovorili na takšne primere in takšne situacije in da bomo tudi zagotovili ustrezna sredstva. Eh, tukaj smo morali plačati ceno s preveč življenjih, hkrati pa so morali tudi naši predelovalci hrane plačati visoko ceno. Poleg tega to vpliva tudi na zaupanje potrošnikov in prehranjevalska industrija oziroma živeska industrija je pri nas najbolj nadzirana in najbolj varna na svetu. Slišali smo toliko o kumorah, solati, kalčkih in sprašujemo se, kdo bo naslednja žrtev te psihoze. Posledice so zelo hude, zlasti za kmetijske predelovalce. Sistem obveščanja pa je dobro deloval. Problem je, da Evropska komisija nima sredstev in možnosti, da bi nadzirala natančnih informacij, ki jih dajo države članice. Danes bakterije hitreje krožijo, hitreje kot so v preteklosti, zato se moramo naučiti iz teh posledic, tudi ko gre za zagotavljanje informacij in pa obveščanje o takšnih sanitarnih in zdravstvenih krizah. Brez dvoma bomo morali razmisliti o dodatnih kontrolah, eh, tako da ne bomo prehitro eh, širili informacije, ki nam jih dajo države ta kriza hkrati tudi služi za nujno obveščanje in o, o, okrepi, o, da, k temu, da je treba okrepiti zagotavljanje sledljivosti živil. Zaenkrat to še ni predvideno. To zaenkrat velja zgolj v nekih omejenih primerih. Mislimo, da bi to obveznost morali razširiti na več živil. To bi omogočilo hitrejše odkrivanje in sedaj bom zaključila v primeru takšnih sanitarnih kriv, kriz vzroke za uh, teh takšnih epidemij in kako bi hitro tudi lahko sprejeli ustrezne ukrepe. Hvala. Hvala, gospa Groset. Zdaj pa gospod Jo Leinen, minuto in pol, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Kmete lahko eh, seveda podprema z finančnimi nadomestili. Uh, tisti pa, ki so umrli, nimajo več pomoči. Ravno tako je situacija dramatična za tiste, ki ležijo v bolnišnicah. To je nedopustno. Nedopustno je tudi, da tri tedne po izbruhu krize ne vemo, odkot izvira epidemija. To se ne bi smelo dogajati v Evropi. Torej, iz tega treba potegniti nauke, poskati moramo, kje je izvor. In, ugotoviti, če to izvira iz kraja proizvodne ali pa iz verige predelave in proizvodne. Torej imamo visoke standarde in zelo stroge nadzore v Evropski uniji. Torej, pri živilih pa smo gotovili, da obstajajo lukne, vrzeli in zato moramo potegniti z tega nekaj zaključkov kaže, da obstaja komunikacijski kaos, komunikacijski kanali ne potekajo dobro, potrebujemo več Evrope, to so dejali že naši kolegi. Če vsaka nacionalna ali regionalna oblast in organi sprožijo alarm, potem je jasno, da bo stvar tekla na robe. Jasno je, da moramo obveščati, vendar pa potrebujemo bolj sodobni sistem, obveznega opozarjanja in ugotavljanja izvora in obveščanja javnosti. Najlepša hvala. Hvala, gospod Lajnen. Zdaj pa gospa Antonija Parvanova. Eno minuto imate na voljo. Hvala lepa. Poštovani kolegi, no, Nemčija in Evropa poskuša še vedno ugotoviti, kje je vir okužbe. Še nimamo konkretnih dokazov o viru, o regiji, odkudar to izhaja. In paziti moramo, da ne prihaja do malomarnosti in da ne širimo te okužbe še bolj. Nujno potrebujemo nove raziskave in ugotovitve teh raziskav. Nemčija in evropski organi so poslali napačno obvestila evropski javnosti in to ima resne posledice ne samo za Španijo, ampak za celotno Evropsko unijo. To ni prvič, da smo priča težavam s hrano v Nemčiji. Pozivamo njihove organe, da bolje nadzorujejo nemške postopke, pa tudi postopke v drugih državah članicah. Transparentnost je pomembna zato, da se ohrani zaupanje potrošnikov. Informacije morajo biti na voljo, ampak način obveščanja ne sme povzročati nepotrebnih alarmov in ne sme tudi povzročati prevelikega strahu. Tukaj pa ima veliko odgovornost tudi televizija oziroma drugi mediji. Zdaj pa Marina Jakar, Jana Kudakis, izvolite. To slišimo, da je vse to lahko nevarno. Ali se je to začelo v Nemčiji, ampak govorice so lahko nevarne. Veliko je vprašanj, ki se poraja pri tej okužbi, pri tej epidemiji. Veliko primerov je bilo smrti 22 v Evropski uniji. To kaže, kako pomembno je čezmejno sodelovanje na področju preprečevanja, ko gre za zdravje. ECDC, Evropski centr za preprečevanje in nadzor bolezni, mora sodelovati z državami članicami in jih obveščati. Pri nas smo imeli le tri prijavljanje primere. Ampak ostati moramo budni, se je lahko teh primerov še več. Če želimo omejiti epidemijo, moramo obveščati javnost in zaščititi naše prebivalce. ECDC mora dnevno obveščati naše ljudi, prebivalce Evropske unije, zato da se bomo obnašali mirno in umirjeno. Hvala. Hvala, kolegica. Zdaj pa. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, že drugič v šestih mesecih se soočamo s prehransko krizo, z resno grožnjo za zdravje naših prebivalcev. Mislim, da tukaj stvari ne delujejo pravilno. Dioksini v januarja in zdaj bakterija E. coli, prav tako v Nemčiji, le tri mesece kasneje. In krivda je bila napartena španskim kumaricam. In to neupravičeno, kar kaže na pomankanje preverjanja na evropski ravni, na pomankanje nadzora. Komisar Dali, že pri prvi krizi ste rekli, da boste uvedli ustrezne ukrepe, da bo nadzor uh, nad hrano in prehranskimi izdelki stroži. Danes pa govorimo o drugem vprašanju, ne toliko o vprašanju sledljivosti, ampak o tem, kako bomo preprečili in se izognili širjenju panike med ljudmi. Gre za epidemijo in to vpliva na naše kmetijstvo. Hvala. Zdaj pa gospa Gardini. Hvala, gospod predsedujoči. Govorimo o zelo resni situaciji. Dobila sem vtis, da mešamo različne ravni, kar ni prav. Jasno je, da ne moremo enačiti izgube življenj in gospodarske škode. Pa vseeno nekateri to delajo. Vzroke moramo ugotoviti in verokužbe. Če pride do umora nedolžne, ljud, nedolžne osebe, moramo obdolžene ljudi oziroma krivce spraviti v zapor. In tudi pri zdravstveni krizi moramo najti verokužbe. O tem govorimo danes. Pokrivam pa kažemo s prstom na nedolžne ljudi, na ljudi, ki niso zagrešili te krize. To so španski kmetje. Pa tudi italijanski kmetje so šli na ulice v Milanu in v drugih mestih zato, da ponudijo potrošnikom sveže sadje in zelenjavo, zato, da jim pokažejo, da prebivalcem pokažejo, da je to zdrava hrana. Veliko škode je bilo povzročene tako Nemcem kot Špancem, pa tudi drugim državljanom. Dovolite, da podam nekaj podatkov v razmislek organom, ki ko zagotavljajo informacije. In sicer gre za podatke iz Eurobarometra. 43 odstotkov italijanov se izogiba živilom, ki so omenjena v informacijah. 30 odstotkov jih je, 13 odstotkov jih je v celoti ukinilo iz svoje prehrane. Pozivam komisijo, da ponovno preuči, ali ne bi ponovno uvedli klauzulo o nujnih primerjih in tudi finančno kompenzacijo. Hvala lepa, gospod Gardinim. Ne pa gospod Dagmar Rot Beren, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Dali. Vi, vaše kolegice in kolegi v Generalnem zagotovatu za zdravje, ste storili vse prav, ne velja pa isto za Nemčije. Vse lahko um, torej postavimo na skupni minus in to je, da primankuje komunikacije in da je vse kaotično v Luksemburgu je najpomembnejša tema bila ta okužba, izbruh epidemije in to pomeni, da obstaja veliko nepoznavanje o tej zadevi. Gospodali pa je že dejal, da nemške oblasti oblasti so menile, da eh, bodo lahko računale na znanstvenike, potem pa so menili, da jih sploh ne potrebujejo. Tri dni so namreč ti strokovnjaki v Nemčiji in tudi to lahko kritiziramo. Kolegice in kolegi, naša naloga v Evropski uniji je, da opozorimo naše potrošnike, ko obstaja nevarno živilo na trgu. Pa naj gre za kumaro ali solato. In če v teh eh, pridelkih obstajajo bakterije, ki pa seveda niso življensko nevarne, potem v redu, je v redu. In v španskih kumarah so bile eh, ehec bakterije, vendar ne tiste najbolj nevarne. To seveda ni najbolj pomembno. In tisti, ki razumejo Evropsko unijo, ki poznajo sistem za zgornje opozarjanje, potem vedo, da je treba potem sistemu omeniti ime proizvoda in pa proizvajalca. Torej, zanima me, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Premisliti moramo o tem, da bomo imeli proizvode, pridelke, metode proizvanja, ki ne bodo sprejemljivi za nas in kdo je pristojen za to, da opozarja na to in kdo bo poskrbel za vso dokumentacijo. Hvala. Hvala. Zdaj pa George Lyon. Hvala, gospod predsedujoči. Tukaj gre za resno krizo. 23 ljudi je umrlo, več kot 2000 je bilo prizadetih zaradi tega. Pozročena je gospodarska škoda in proizvajalci izgubljajo po 300 tisoč milijonov evrov na dan. Po treh tednih krize pa še vedno ne vemo, odkot prihaja ta okužba. Komisar Dali, želim slišati zagotovilo od vas danes in tukaj, da ste naredili vse, kar je bilo v vaši moči, da odkrijete vir okužbe. Dokler ne bomo odkrili, odkot prihaja ta epidemija, ne bomo mogli obravnavati njenih posledic. Zanima me tudi, kakšne ukrepe boste uvedli za to, da se trg stabilizira in da se ponovno vzpostavi zaupanje potrošnikov. Zanima me, kako bo komisija kompenzirala, dodelila očkodnino kmetom, ki ne morejo prodajati svojih pridelkov v tem trenutku. Zanima me tudi, ali bo vzpostavljena tudi neodvisna preiskava glede tega, kaj je šlo na robe za to, da zapolnimo in kaj boste naredili, da se zapolnijo vrzeli v zakonodaji. Zdaj pa gospod Elizabet Krstinger, dve minuti. Gospod komisar, gospe in gospodje, razsežnost eh, krize je resnično tragična, situacija je resna, nujno je, da pomagamo vsem prizadetim in da sprožimo vsa možna sredstva, da preprečimo nadaljne širjenje te epidemije. Znanstveni centri in pa medicinski centri morajo čim prej odkriti izvor. Evropska unija potrebuje enotni krizni menedžment, ampak do sedaj se ni izkazalo za učinkovito to, kar počnemo prišlo je do medsebojnega um, obsojanja, do iskanja krivca, seveda pa so potrošniki še vedno izpostavljeni. Proizvajalci so utrpeli veliko finančno škodo, tudi originalno pridelani predelki ne najdejo več eh, trga. Prodaja zelenjave je v Nemčiji upadla za 75 odstotkov in to na vrhuncu sezone. To zahteva seveda horizontalno uvanje, označevanje in učinkovit nadzor, zato da ugotovimo, odkot izvira pridelek in da tudi nadzorujemo, kje se to prodaja. Prostrošnik ima pravico do to seveda. Eh, to velja tudi za trgovine, za restauracije in za gostinstvo. Poskrbeti moramo za povečanje prodaje zelenjave in za trgovino. Ta sektor je sedaj prizadet in seveda popolnoma presenečen in ne ve, kaj naj storijo. Komisija mora poskrbeti za povračanje in domeščanje škode z, z vsemi možnimi ukrepi. Peter Liza ima prav. Življenskih življenj ne moremo več popraviti in vsaka smrtna žrtev je pomembna. Ne moremo pustiti naših potrošnikov na cedilu in poskrbeti za to, da čim prej rešimo to situacijo. Hvala. Hvala, gospa Kostinger. Zdaj pa Garcia Perez, minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospod komisar, vsi si želimo, mm, da bi življska kriza v Nemčiji čim prej bila končana. Pomagati moramo žrto, žrtvam in čim prej moramo poiskati žarišče te krize in ustaviti epidemijo. Vendar pa ne moremo pozabiti na gospodarsko škodo. 200 milijonov evrov zasluži sektor za sadje in zelenjavo v Španiji in ta sektor je utrpel zelo veliko škodo. In niste prav sodelovali z organi v moji državi. Sledljivost eh, proizvodov in pridelkov je seveda bilo uspešno, vendar pa koliko časa je poteklo, preden ste ugotovili, odkot prihajam, kje je žarišče um, okužbe, niste pa pomislili na transport ali pa na distribucijo. Prišlo je do pomankanja koordinacije, gospod komisar. Španski proizvodi niso eh, več našli trga zunaj Španije. Zato prosim Evropsko komisijo, da čim prej poskrbe za to, da, da uporabi vse mehanizme, za popravo gospodarske škode v Evropi in v Španiji, kot tudi za popravo naše podobe. Potem je treba premisliti, kakšne nove ukrepe lahko še sprememo, zato da bomo preprečili neosnovane obsodbe, improvizacije, nekoordinacijo in seveda eh, milijonsko škodo. Mislim, da je sedaj pravi čas, da poiščemo krivca in odgovornega. Hvala. Olsen. Zdaj pa, gospa Olsen, ali je tukaj? Ne, potem pa gospa McGuinness. Dve minuti. Um, Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod eh, Dali, za umirjene in dobro umirjene predstavitve na ukrepov na začetku in za ukrepe, ki jih boste uvedli za to, da se pomaga kmetom in potrošnikom. Vemo, da gre za proizvodnjo, ki je regionalizirana v nekaterih delih Evrope, pa tudi za epidemijo, ki je osredotočena na Nemčijo, vendar gre za evropski problem. Najti pa moramo vzrok in potem obravnavati posledice. Nekateri deli sistemi so bili prešljivi. Zanima pa me časovnica. Kolikor vem, je prišel do obvestila 22. maja. Nekateri strokovnjaki pa so šli v Nemčijo šele 5. junija. Zakaj je prišlo do takega časovnega zamika? Mislim, da si moramo to res pogledati. Iz člena 55 uredbe 178 govori o tem, kako mora delovati sistem zgodnega obveščanja v kriznih situacijah. In tukaj gre za vedno večjo krizo. Zato mora Evropska unija uporabiti določbo člena 55 in ustrezno obravnavati to krizo. Pa še nekaj me je zmotilo. Namreč to, da smo jasno opredelili najprej, kdo so bili krivci, potem pa smo umaknili to izjavo. To je sesulo zaupanje potrošnikov v naše sisteme obveščanja, opozarjanja in nadzora. Pozdravljam vaše ukrepe, gospod komisar, ampak mislim, da je zdaj čas, da sestavimo enoto za krizne situacije in da obravnavamo to krizo ustrezno. Hvala, zdaj pa gospod Ulrike Rodos, minuto in pol. Čakam. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Sama prihajam iz regije, kjer eh, bakterija IHEC povzroča največ škode. Od sredine maja do včeraj popolne je prišlo do okužbe 1733 pacijentov, 23 jih je umrlo. Situacija v klinikah je res napeta in um, še vedno ne vidimo konca te krize. Državljani doma pa se bojijo še novih primerov obolelih. Mislim, da je to povezano z odgovornostjo in pristojnostjo, če ne pride na pravega obveščenja. Nismo analizirali še dovolj primerkov, očitno, kaj te krivce še nismo našli. Nujno je pri živelih, da so zdrava. In tukaj je očitno prišlo do napak. Zvedno znova doživljamo in ugotavljamo, da obstajajo lukne in vrzeli. Ne moremo pa kriviti brez laboratorijskih izvidov. Torej ne sme priti do lova na čarovnice kljub vsem eh, strahovom in okužbam, kaj ti s tem bomo potisnili v revščino veliko kmetov v Evropi. Jasno pa je, da moramo mi v Evropski uniji delovati solidarno in se v kriznih primerjih eh, pomagati in stopiti skupaj. Tudi na medicinski ravni je treba združiti vse strokovnjake in znanstvenike. Tistim pa, ki niso bili krivi in so trpeli gospodarsko škodo, je treba finančno pomagati. Minuti. Gospa Juso, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej brada izražena so žalje svojcem vsem, eh, vseh smrtnih žrtev te okužbe Gospod komisar, obveščanje javnosti je zelo težka naloga in to je treba utemeljiti in obrazložiti. Ne gre za to, da iščemo krivce. Tukaj pa je prišlo mm, do veliko napak. Prenaglo ste ukrepali. In eh, s tem je prišlo do družbene alarme in povzročena je bila gospodarska škoda, ki ne moremo več popraviti. Evropska komisija ni pravilno upravljala s to krizo. Zanima me, kdaj je prišlo do prvega primera in eh, če ste izvajali tretji člen uredbe o zgodnem opozarjanju, ki obvezuje države članice, da se povežejo z drugimi v 48 urah in da o tem obveščajo in da je mora informacija mo biti popolna in da mora biti znanstveno utemeljena. Prišlo je do nepravilnosti pri izvajanju te uredbe, zato je treba pregledati ta pravni okvir. Ravno tako je prišlo do napak pri upravljanju s to krizo v pristojnih organih. Treba je analizirati celotno živilsko verigo in sprožiti sledljivost. Treba je nadzorovati tudi postopke in gotoviti, kako lahko poskrbimo za nadomešanje eh, povzročene špode. Vzrok ni ne soja, ne kumara, ampak nepoznavanje in eh, ste in ta sev bakterije IHECE, koliki e e je že zelo dobro opisana v vseh medicinskih knjigah, in da ta ponavadi obstaja v mesnih izdelkih. Torej, treba je pomagati znanstvenikom, da čim prej ugotovijo, odkot izvira ta bakterija, da analizirajo celotno verigo distribucije in upravljanja živili. Hvala. Hvala. Perelio Rodriguez, minuto in pol. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Vse, kar tukaj govorimo in delamo, ne bo oživilo smrtnih žrtev. Treba pa je zaustaviti širjenje števila obolelih. Ne vemo, kje je vzrok, vemo pa nekaj. In to je, da je prišlo. Mm, do nepravilnega delovanja med politiki in v Nemčiji. Ne moremo delovati, kot da je Hamburg svoje država na drugem kontinentu in ne morejo govoriti o tem, da izvor prihaja iz drugih držav. Če pa bi učinkovito koordinirali z drugimi, potem bi lahko preprečili določene dogodke. Zaradi te malomarnosti je prišlo do škode v drugi državi članici in ta država članica je Španija ki seveda računa na kmetijski sektor. Veliko družin je zato sedaj potisnenih v revščino, prišlo je do velike gospodarske škode. Torej, pojdite na svet in prosite za odškodnino za vse tiste, ki so utrpeli škodo. Treba je preveriti tudi sistem nadzora, Treba je prositi za manj arogantnosti in več učinkovitosti gospe Merkel. Torej, ne more pozabiti na to, da je Hamburg v njeni državi, da ima svoje pristojnosti in svojo odgovornost in ne more se um, torej izgovarjati na pomankanje koordinacije v svoji državi in s tem povzročati škodo drugi. Uh, V Španiji smo zaradi tega utrpeli veliko škode. Torej, preveriti je treba nadzor, sistem obveščanja in prosim, da to storite, kajti to zahtevamo mi v Španiji. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa gospa Delanš. Dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Želela bi se zahvaliti komisarju za njegovo prisotnost danes med nami. Pripričan sem, da bi bil raje kje druge, naprimer na letalu za Rusijo, kjer bi na najvišji ravni ugovarjal prepovedi uvoza naših izdelkov tja. Hvala komisarju, da želi govoriti zdaj z nami, da želi nam podati sporočilo komisije, vendar pa dobivamo premalo novic od komisije in to je neuzdržno. Slišali smo številne zgodbe v medijih, komisarji govorijo o možnih vzrokih v nizozemskih kumara, čeprav je kar nekaj testov pokazalo, da to ni res. Ja, komisar, strinjam se s tem, da tehnična plat sistema RASF dobro deluje, vendar pa, ko gre za sporočanje, ko gre za komuniciranje, to ne deluje. V Nemčiji imamo veliko institutov, zavodov, organov, agencij in kar nekaj ministrstev je odgovornih za to. In vsi ti so pošiljali različna obvestila v javnost. Ministr za kmetijstvo je naprimer rekel, da ne bi ljudje ne smejo več jesti surove zelenjave. To, je, to preprosto ni prav. Pripraviti moramo natančno študijo o tem, kako je Nemčija obvladovala to situacijo. Ta, ta način je bil čisto neprimeren. Ministri danes govorijo o proračunski plati te situacije. 80 milijonov evrov je škoda, ki jo je utrpel kmetijski sektor samo v naši državi. Veliko podjetij v prehranski industriji je v zelo slabem položaju in upamo, da bo komisija ponesla naše sporočilo, sporočilo iz parlamenta tudi drugam v javnost. Zdaj pa gospa Zaborska za dve minuti. Grazie, signor presidente, eh, pan komisar. Vi... Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod komisar, pozdravljam to razpravo na ta problem zdaj gledamo z več zornih kotov. Obravnavamo bolezen, obravnavamo patogen, ki ga želimo, za katerega želimo opredeliti, odkot prihaja. In tudi farmacevtske družbe naj bi prišle do zdravila čim prej. Vendar pa mislim, da so bile največje napake narejene na področju obveščanja državljanov. Če državljanom namreč rečete, da ne smejo kupovati neke zelenjave, zato ker se zdi, ker se domneva, da ni zdrava, to ni prav. Obveščanje mora potekati na odgovoren način in imeti moramo enotno kampanjo obveščanja na evropski ravni, kjer se bomo odločali o tem, kakšna ne bodo splošna pravila za osebno higieno, za pranje zelenjave, hrane in tudi umivanje rok. Na ta način bi se izognili in mogoče bi celo preprečili tako epidemijo. Enotni moramo biti pri obveščanju javnosti o osnovnih pravilih o higieni. Če bi upoštevali ta pravila, bi bila to najboljša preventiva in s tem bi pomagali tudi pridelovalcem. Hvala, gospod Zaborska. Zdaj pa postopek CatchDA. Kar 21 ljudi želi govoriti. Ta razprava je bila zelo dolga in intenzivna. No, 22 poslancev in poslanke zaprosila za besedo, vendar pa ne bom mogel dati besede prav vsem in se vnaprej opravičujem kolegicam in kolegom, ki ne bodo mogli spregovoriti danes. Spoštovati pa moramo čas, ki nam je na voljo, se bomo drugače. Se bo to drugače vplivalo tudi na nadaljne na razprave. To važno, že diš diskutujemo o gospod Sikijevski. Naših pacijentov. Ja, hvala res je pomembno, da si pogledamo in da preučujemo zdravje posameznikov v luči te velike krize. Pravimo, da imamo dober sistem nadzora in obveščanja in zagotavljanja varne hrane, vendar pa vseeno prihaja do tovrstnih situacij. Zato moramo ponovno preučiti naše sisteme za nadzor in spremljanje, zato da ga bomo izboljšali in se pripravili za morebitne še hujše situacije. Ne smemo govoriti o virih potencijalnih grožen, če jih ne poznamo. Na ta način samo upočasnimo reševanje problema. Sočustvujemo z družinami žrtev in tistih, ki so bolni, ampak ne pozabimo na očkodnine za kmete, ki so utrpeli škodo. Govorimo o prihodnosti SKP in o vprašanju varnosti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 Eh, problemom in krizo. Sistem, ki ga imamo, ne deluje. Imamo 22 mrtvih, tri tedne po krizi, pa še ne vemo, ki je izvor. Eh, krivili so tudi Španijo brez kakršnih koli znanstvenih eh, podatkov in obtemelitev. Španske kumare niso bile okužene, še enkrat, niso bile okužene zaradi tega, ker smo tukaj slišali veliko stvari. Da, veste, kako pomembno je to, vam lahko povem, da lahko zaradi tega zgubimo 300 delovnih mest. Ta epidemija ne pozna meja. Gospod komisar, ponavljam, storite, kaj prosim, in to hitro je treba ukrepati, zaradi tega, ker se Nemčija sooča z veliko grožnjo. Največje število okuženih je namreč tam. Vendar pa Španija ni za to kriva in zato želimo na odmestitev škode, gospod Duran. Prosim monsieur le président monsieur le commissaire vous l'avez dit le problème euh, n'est pas local mais. ta problem ni lokalen čeprav je omejen in zato bi morali jasno povedati da potrebujemo več sredstev in več koordinacije na evropski ravni glede tega. Sporočilo je bilo zelo zmedeno in posledice so bile zelo težke, večkrat je bilo potrebno to pojasniti, oziroma je potrebno to pojasniti tako proizvajalcem kot tudi sami distribucijski mreži, da niso oni krivi. Na eni strani več preglednosti, na drugi strani pa tudi več previdnosti. Načelo previdnosti mora biti prvo, paziti pri obveščanju, ne prehitro stvari povedati. To je treba povdariti. Tisti, ki so odgovorni za te preuranjene informacije, pa so tudi tisti, ki bi morali plačati neke očkodnine. To moramo jasno tudi povedati, to je pomembno, čeprav seveda vsi mislimo v prvi vrsti na žrtve. Uh, Ampak kljub temu, tudi kmetje so tisti, ki eh, lahko pričakujejo pravičeno odločeno očkodnine. Gre za to, da je treba zagotoviti jasno tudi praša, eh, sledljivost pred tem. To, na tem moramo delati. Hvala. Hvala, kom, eh, poslanec Doc. Sorry, uh, um, Hvala. 23 mrtvih v EU in več kot 2000 ki jih je trpelo posledice zaradi zbruha ekoli v Evropi. Mislimo, da je to podlaga, da ta parlament izraži sožalje vsem, ki so izgubili svoje bližnje in vsem tudi tistim, ki so trpeli škodo. Potrošniki imajo pravico do tega, da je hrana kakovostna in da imamo zagotovljeno stresno sledljivost. Odgovor na vprašanja bi, za izbruh te nevarnosti bi morali najti čim prej, ampak situacija se hitro razvija. Kmetje bodo pri tem utrpeli eh, poshude posledice. Kmete, katerih hrana je varna. Mirno bi se morali odzvati. Nacionalne vlade so zelo hitro kazale s prstom na krivce. V preteklosti smo v Združenem kraljestvu tudi imeli posledice zaradi takšnih eh, izbruha eh, oziroma zaradi posledic iz takšnih izbruhov. In veliko krat preveč hitro želimo ukrepati in ustvarjamo zakone, ampak pred tem je potrebno srotno stvar dobro preučiti. Hvala. Ime. Hvala. In, Teresa Imenic. Lo... Najpomembneje in kar nas druži tukaj so žrtve. Nihče se ne počuti tako nezaščitenega kot evropski potrošniki. Zaradi zaščite žrtov potrebujemo jasnost in transparentnost. Zato moram obsoditi nemške organe, ker so krivili španske kumare, še posebej tiste izhajajo iz Malage in Almerije tam proizvajajo največ takšnih polščin in ne bodo eh, več eh, morali popraviti, mogli popraviti te škode. Ne vedo, kakšna bo njihova prihodnost, ne samo v Andaluziji, ampak to velja za celotni kmetijski sektor. Zato pozivam vse strokovnjake, da čim prej poiščejo rešitev in zahtevam od komisije, da ko gre danes na svet, zahteva takojšnje gospodarske ukrepe za to, da se popravi škoda vloga vseh kmetovalcev, tako v Andaluziji in v celi Evropi, ki od nas pričakujejo ukrepanje. Hvala. Poslanec Masip. Hvala lepa. Nemške oblasti so oškodile španski sektor, kumar in tudi drugih polščin. Nihče pa ni ponudil poprave škode. Nemčija ima velik problem verodostojnosti. Nedopustno je ravnanje gospe Merkel in kako ravna z južnimi državami na področju kmetijstva in na finančnem uh, področju. Angela Merkel ni verodostojna, primankuje jim moralne drže. Hvala. Hvala. Poslanec Stas. Dank u voorzitter, collega's, eh, meneer de commissaris. Hvala, gospod in gospodje, komisar. Mislim, da se moramo iz vseh napak, ki smo jih storili, veliko naučiti. Gre za problem koordinacije, potem problem v Nemčiji, ko gre za koordinacijo, gre za pač 16 zvezdnih držav oziroma dežel, dve ministrstvi, koordinacija s člani vlade, pa številni poslanci so opozarjali na to. Videli smo, da se je to zgodilo v Nemčiji, ampak tudi v vseh 26 drugih državah članicah. Zdaj, zdaj je zelo enostavno kazati s prstom na Nemčijo, ampak mogoče bomo jutri mi na vrsti. Zato se moramo res iz tega naučiti in to prenesti v svoje nacionalne mehanizme. Evropski sistemi, gospa Rodbent je opozorila na to in to je res opravičeno, se zdi, da delujejo, da uh, so opravičeni. Mogoče je premalo koordinacije, vsekakor pa premalo obveščanja tu moramo storiti korak naprej. Komisarja bi zato prosil, ali lahko odgovorite na vprašanje, ki ga je postavil gospod Lange, pa tudi gospod Bernd, in sicer ali boste sestavili in našli pravo evropsko rešitev. In drugič, kako nameravate napredovati pri uh, plačevanju očkodnin kmetom, ki so bili tukaj, uh, ki so tukaj utepeli škodo? Gabriel Matra Andro. Najlepša hvala. Ravno v času krize vidimo, kako učinkovite so inštitucije in tokrat se je zopet izkazalo, da niso učinkovite. Eh, nemške oblasti so dejale, da, nis, da se ni potrdila krivda španske kumere. Potrdilo se je, da obsojenje ni bilo utemeljeno in kar smo ugotovili je, da je bilo 23 smrtnih žrtev in da je španski kmetijski sektor velik, utrpel veliko škode in da Evropska komisija ni storila tisto, kar bi morala storiti, ukrepati učinkovito. Zaustaviti je treba okužbe. In medtem pa je prišlo do velike škode za eno državo članico. Nobenih ukrepov se ni sprejelo za to. Zato zahtevamo, da se čim prej nadomesti škodo eh, Španiji in da se poskrbi za dobro podobo španskih polščin, ki so varne in visoko kakovostne. Hvala. Hvala. Judith Melis. Dank u wel, voorzitter, commissaris, geachte collega's. Voilà komisar, kolegi. Sedaj smo med krizo. In če sem čisto odkrita, veliko boljšega imamo za opraviti, kot pa da kažemo s prstom na krivce. Če se znajdemo v krizi, ne moremo zgor tičati glave v pesek. Rešiti moramo to krizo. Vse ostale vprašanje bomo rešili kasneje. To mora biti naša prednostna naloga. Najti moramo ustrezno zdravila, zato da bomo pozdravili pacijente oziroma bolnike, eh, ki zaenkrat eh, kaže odpornost na že obstoječa zdravila oziroma na ta niz eh, te bakterije. Potem moramo zagotoviti več informacij vsem potrošnikom. To je naslednja stvar. Potem pa se bomo morali vprašati, kakšna pa je dejansko situacija na področju naših sistemov za upravljanje s kriznimi razmerami ali moramo tukaj prevzeti kakšno odgovornost? Kdo mora prevzeti odgovornost? Danes popovdne boste govorili s predstavniki sveta. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti na tem področju? Kdo bo tukaj prevzel vodeljno vlogo? Vprašanje antibiotikov je trnovo vprašanje in obstajajo velike razlike med državami članicami pri tem in tukaj bi morali ustrezno delovati. Hvala. Besedo ima poslanka Angelika Vertman. Hvala lepa. Ehec je ključna beseda prejšnjega tedna. Organi in oblasti imajo obveznost, da informirajo javnost. V ZDA imajo sistem zgodnega opozarjanja, medtem pa imamo več kot tisoč obolelih in 23 smrtnih žrtev. Naša obveznost je, da poiščemo žarišče in izvor. Najprej smo eh, vid, uh, mislili, da so krive španske kumare. To ne more biti res, zaradi tega, ker se ta bakterija nahaja v živalskih izločkih in te nimajo kaj iskati na polščinah. Evropska komisija pa se ni dovolj hitro odzvala in je bila odsotna, ko smo začeli z ugotavljanjem. Besedo ima Bogoslav Sonik. Hvala lepa za besedo tej pomembni razpravi. Državljani EU zahtevajo več učinkovitosti pri delovanju inštitucij, tako pri preprečevanju izbruhov, kot tudi pri širitvi tega po Evropski uniji. V prvi vrsti pa zahtevajo varno hrano in kako kakšne metode bi morale imeti vse agencije, da bi preprečile paniko. To bi moralo biti čisto neodvisno od sami administracije držav članic. Poleg tega pa bi tudi morali imeti pristojnosti, da ukrepajo same, ko prije do takšne krize. V tem primeru panike nismo mogli preprečiti. Rezultat tega je več milijonov evrov škode tudi za polske kmete. Padle so cene pridelkov za dve tretjini na polskem vsak teden. Proizvajalci izgubijo več kot 2 milijone milijonov, um, zlotov na teden. Podobno je bilo tudi pri prašiči uh, gripi. Tudi takrat nam ni uspelo preprečiti panike, zato moramo sedaj ukrepati. Gospod Ravela. Gospod komisar, dragi kolegi, solidarnost mora imeti osnovno vlogo. To je temeljno na, eh, načelo Evropske unije in moramo zagotoviti se tudi, da bodo ustrezni eh, organi prevzeli svojo odgovornost. Ni normalno, da so nemški organi storili tako malo na začetku in da se je ta drama potem presegla njihove meje že od prve tiskovne konferen konference, ko so obtožili eh, španske kumarice za, eh, kot vir tega, te, te bakterije. Ravno tako ni bilo normalno, da so obtoževali brez uh, ustreznih dokazov in da je prišlo do takšne zmede pri uh, samem obveščanju. To je bilo tudi vzrok te psihoze. Širile so se govorice, pravi lov na čarovnice in uh, zato bi morali ustrezni organi prevzeti odgovornost. Ta odnos zaupanja med potrošniki in proizvajalci je bil prekinjen. Uh, prišlo je do hude škode in z tega se moramo naučiti lekcijo, spostaviti boljše načine in sredstva za zagotavljanje čezmejne sledljivosti, spostaviti evropsko celico za obveščanje in celico za upravljanje kriz. In pri tega se moramo naučiti lekcije, kajti sicer bo 21 ljudi umrlo za nič. Hvala. Hvala, kolega. Sedaj pa ima, bo, je dobilo besedo 10 kolegov znotraj postopka catch the eye. Vsem ostalim 12 se opravičujem, da ne bodo dobili besede. Sedaj pa dajem besedo nazaj komisarju Dalijo, da povzame našo razpravo. Slišali smo toliko različnih idej in komenta eh, komentarjev za komisijo. Komisar, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči in hvala vsem članom parlamenta, ki so prispevali v to razpravo. Ne bom imel časa, da bi se odzval na vsak zanimiv komentar, ki sem ga slišal. Lahko pa vam zagotovim, da smo si zabeležili vse, kar ste povedali. Kot sem rekel, danes grem na zasedanje izrednega sveta ministrov za kmetijstvo, jutri pa grem v Berlin. Tako da bom tudi sodeloval na koordinacijskem sestanku, ki bo potekal med člani EFSE eh, in pa tudi zdravstvenim sektorjem v Berlinu, skupaj s strokovnjaki, ki smo jih mi tja poslali, tako da bomo zagotovili, da bomo res dosegli tisto, za kar se prizadevamo. Moja naloga je, da preprečimo nadaljne primere okužb. To je moja prva in najpomembnejša naloga in cilj osredotočam se na to, da bomo pospešili odkrivanje izvorov te bakterije. Zato uh, bomo, smo tudi spostavili to krizno enoto 30. maja. Na strani komisije smo takoj že v celoti ukrepali in, in delovali. Eh, tudi moje službe so delovale na takšen način, se povezale z ECDC. ECDC pa je tudi aktiviral ta svoj krizni način, tako da je lahko hitro začel uporabljati svoje metode za ravnanje v takšnih primerih. Komisija je takoj obvestila ECDC, da je izvedel znanstveno preiskavo. Komisija je sprejela tudi ukrepe za usklajevanje in danes smo tudi imeli sestanek s strokovnjaki, obvestili smo vse, vse zainteresirane stranke, štrili vprašalnike pacijentom. Uh, Eh, širili informacije o stresnih higijenskih ukrepih, ki morajo biti sprejeti in tako naprej. Vse to smo sprejeli v zelo kratkem času. Biti moramo pazljivi. Vse moramo postaviti v pravo luč. Zelo lahko je za nas vse, da kar sedimo in obtožujemo in dajemo izjave. Čisto nekaj drugega je pa, da smo v samem žarišču te krize in da delamo znotraj tega. Hkrati pa moramo paziti, ko dajemo izjave in ko kritiziramo. Na eni strani ustrajamo da, o tem, da moramo odločati, tudi jaz pri tem ustrajam, da moramo dati doka, uh, izjave o dokazih, ki so dobro utemeljeni, hkrati pa seveda eh, ne moremo pričakovati, oziroma enostavno je to povezano, da tisti, ki odločajo, morajo časih tudi sprejemati tvegane odločitve. Časih je to zelo zahtevno, pojavlja se tudi strah, kaj se bo zgodilo potem. Uh, ko eh, postavimo takšne eh, odločitve, ko pač na koncu potem, ko je nekaj rečemo, vsi imajo pravico eh, to komentirati. In ta vidik obravnavanja in obladovanja situacije je zelo pomemben. Enako pa velja tudi za nadzor in preverjanje informacij, ki krožijo. V Evropi imamo sistem, ki omogoča hitro širjenje informacij. Da pa to lahko imamo, pa seveda velja načelo subsidijarnosti, kar pomeni, da gremo čim niže, kolikor se da, do osnove, tam, kjer potem te informacije, te, ta, ta sporočila izvirajo. Sedaj pa moramo paziti, kajti če bomo začeli pročevati posamezne nivoje in ravni eh, teh kontrol in pregledov vseh informacij, ki prihajajo, potem eh, nam ne bo uspelo zagotoviti eh, cilja zagotavljanja čim hitrejših informacij. In tukaj, ko gre za življenje, ko gre za vprašanje zdravja, pa je hitrost bistvenega pomena. Pri informacijah, ki jih zagotavljamo, pri stalnih informacijah, ki jih zagotavljamo, moramo delovati hitro. In tukaj moram povedati, da je komisija, ko gre za zagotavljanje informacij, da smo se dogovorili, da so usklajene in hitre informacije eh, temeljnega pomena pri tem. Če se spomnite 2009 ravno zaradi uh, izkušenj, ki smo jih imeli prihaja na NN, smo lahko hitro zagotovili informacije javnosti. Uh, naš odbor za eh, zdravje ima mrežo. Uh, za obveščanje, ki tudi omogoča boljšo vključitev regionalnih akterjev v tem procesu. Podobno velja tudi znotraj VHO-ja. Tudi včeraj sem uh, govoril z Magrečan iz direktorice VHO-ja, ko smo se pogovarjali ravno o tem vidiku sklajevanja informacij. Uh, in zagotavljanje tega, da so te informacije natančne, preden pride do obveščanja javnosti. Seveda bomo proučili to, kar se je zgodilo, zagotovili bomo preiskave, analizirali bomo situacijo. Potem pa, ko bomo resnično prepričani, da so se, da ni, ne prihaja več do okužb, potem se bomo sredotočili na to, kaj se je zgodilo na področju obveščanja, eh, pri protokolih obveščanja, kaj se je zgodilo s temi informacijami na celotni ravni. In ko bo, ko se je zgodila ta kriza, in potem bomo razmislili o tem, ali rabimo več orodij, več evropske koordinacije, mogoče je tudi to odgovor, kot ste rekli tukaj bomo morali veliko razpravljati tudi tukaj v parlamentu, pa tudi na ravni držav članic. Vprašanje očkodnin. Tudi o tem se bomo pogovarjali danes popovdne na svetu za kmetijstvo. Prepričan sem, da bo tudi komisar Čolos storil vse, kar je v njegovi moči, da bo lahko našel načine in sredstva za zagotavljanje očkodnin kmetom, ki so bili prizadeti pri tej krizi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bueno, queda sustanciado este punto. S tem je razprava zaključena. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za priporočilo za drugo obravnavo. Poročila o cestnih pristojbinah za težka tovorna vozila.